Uh, pozdravljeni mislim da nas je ravno dovolj da lahko začnemo najprej me zanima ali lahko sprejmemo dnevni red nihče ne maha uh, čeprav je to dvorana kjer vas zelo težko vidim zato prosim da mi jasno nakažete, če imate kakšne pripombe. E, sporočila predsednice bomo poslušali nekoliko kasneje, ko nas bo več tukaj, zato bomo prišli takoj na tretjo točko, gre o sporozumih EU o sodelovanju na področju izvrševanja politike konkurence pod naprej. Poročevalec je George Tutaš. Hvala, Sharon o obeh točkah bomo govorili skupaj, kajti povezani sta. Odločili smo se, da bomo imeli širšo resolucijo o sporazumih na področju izvrševanja politike konkurence. Govorimo tudi o sporazumih druge generacije. Sporazum s Švico je potreben, kajti Švica je geografsko zelo blizu Evropske unije in je tudi zelo pomembna. Prav tako pa obe jurisdikciji pogosto skupaj upravljata preiskave. Preganjanje mednarodnih kartelov in boj proti mednarodnemu kriminalu bo lažji, ko bo ta sporozum začel veljati. Vendar. Sporazum ne vzpostavlja obvezujočih obveznosti glede sodelovanja, prav tako pa pušča veliko manevrskega prostora, kaj ti omenja pomembne interese. To je mogoče uporabljati ali na to se je mogoče sklicevati, če ima kakšna stran pomislek. Glavna novost sporazuma druge generacije je možnost, da komisija in da švicarski uradi izmenjujejo zaupne informacije. Po mojem mnenju je to pozitiven premik naprej in tudi vzor za razvoj podobnih sporozumov v prihodnosti. Evropska unija bi morala sprejeti splošen okvir, s, bi s katerim bi vzpostavila konsistentno podlago za pogajanje v prihodnosti vendar komisija mora imeti nekaj manevrskega prostora za to, da doseže ambiciozne rezultate na osnovi preučevanja posameznih primerov. Nazorovati moramo izmenjavo zaupnih podatkov, to je jasno, tudi kar zadeva posebne programe in razkrivanje informacij v okviru civilnopravnih ali kazenskih postopkov. Najvišji organ na tem področju v Švici še vedno meni, da obstajajo pomisleki v zvezi z zaupnimi informacijami. Zaenkrat je ta organ prekinil postopek eh, sprejemanja sporazuma. To se mi zdi nekoliko nenavadno, kajti v začetku novembra sem organiziral javno predstavitev, pa tudi dvostransko srečanje z švicarskim veleposlanikom v Švici, gospodom Balceratijem, in tudi z eh, njihovim komisarjem za konkurenco in nihče ni videl nobenih težav. Evropska komisija je danes z nami, Mislim, da bi bilo dobro, če jih eh, vprašamo, kakšne so po njihovem mnenju možnosti za to, da bi švicarske oblasti zavrnile ta sporozum. Mislim, da imajo oni več informacij kot mi. Resolucijo smo pripravili in odbor za mednarodno trgovino je že podal svoje mnenje, zato predlagam, da napredujemo. Če se bodo Švicari januarja odločili, da sporazum zavrnejo, potem bi morali tudi sami ponovno razmisliti o strategiji. Ampak zaenkrat predlagam, da nadaljujemo in da vidimo, kaj se bo zgodilo januarja. Hvala. Okay, Hvala lepa. Markus, poročevalec v Senci. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej lahko povem, da se v temeljnih potezah strinjam z poročevalcem. Ta predlog sporazuma ni nek velik preboj, ampak eh, vzpostavlja nov okvir, še posebej, kar zadeva izmenjavo zaupnih informacij na področju konkurence. Ne vem, ali smo lahko tako euforični, da rečemo, da je to kar nek model za prihodnje sporozume, kajti konkurenčno pravo Švice in EU sta si zelo podobna. Mislim, da zato obstaja veliko skupnih točk in eh, lažje je bilo zastaviti sporozum, tudi kar zadeva izmenjav zaupnih informacij. V sklepih mislim, da bi morali kot eh, Evropski parlament podpreti ta sporazum. Preveč je manevrskega prostora, premalo je pravnih predpisov in eh, konkurenčno pravo bo s tem prav gotovo nekoč eh, zašlo v težave. Ali tolmačenje deluje, a v angleščino ne deluje, škoda. slušalke so bile krive, pravi predsednica. Torej ni šlo za težave pri tolmačenju, ampak je šlo za tehnične težave. Bom nadaljeval v nemščini. Prav. Konkurenčno pravo je še vedno neke vrste črna skrinja v EU, pa tudi v odnosih z drugimi državami. Škoda je, da je tako, ampak. Um, Za Švico imamo podobne strukture in podobne postopke, zato je tesno sodelovanje mogoče. Mislim, da bi morali čim prej podpreti ta sporozum, čeprav moramo vedeti, da imamo v prihodnosti še vedno nekaj manevrskega prostora, zato da podobne sporozume izboljšamo v prihodnosti, da dosežemo še boljše rezultate. Hvala. Nils Alde. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala lepa poročevalcu. Kaj veliko ni za dodati, to je sporazum druge generacije in uh, upamo, da bomo dosegli rezultate, ki si jih obetamo. Živimo v globalnem svetu, uh, in Švica je v sredi Evropske unije, zato bomo te informacije potrebovali. Zato podpiram gospoda Cutaša. Kaj več pa nimam zapovedati. Hvala. Hvala. Drugih poročevalcev v senci ne vidim. Se želi oglasiti še kdo strani parlamenta? Ne. V redu. Komisija. Želite spregovoriti? Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala poročevalcu in drugim poslancem za zelo spodbuden osnutek resolucije. Ne samo, da podpirate osnutek sporozuma, ampak da podpirate tudi našo politiko na področju mednarodnega sodelovanja. Hvala lepa za besede spodbude. Mislim, da se mi ni treba spuščati v podrobnosti tega sporozuma, gospod eh, Cutaš je to že lepo povedal. Gre za to, da je vedno več združitev in kartelov mednarodne narave in potrebuje se sodelovanje oziroma potrebno je sodelovanje na globalni ravni, zato bo sodelovanje s Švico prišlo prav. Gospod Cutaš je prav tako lepo povedal, kakšni so parametri tega sporozuma, kar pomeni, da se bodo informacije izmenjavale le ko obe pristojnosti preizkujeta podobno vedenje, informacije se bodo izmenjavale na prostovoljni osnovi in izmenjave informacij v zvezi z programi popustljivosti in drugimi programi se ne bodo izmenjavale, če ne bodo strani podale soglasja. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak bom poskusila odgovoriti na vprašanje gospoda Cutaša, kako stvari tečejo v Švici. Odbor, pristojen za ratifikacijo tega odbora v švicarskem parlamentu, je zaenkrat preložil razpravo. Razprava bi morala potekati novembra, preložena pa je na januar. Zakaj? v švicarskem parlamentu se hkrati ukvarjajo s tem in z spremembo konkurenčnega prava v Švici menijo, da bi lahko v konkurenčno pravo vključili možnost, da družbe zahtevajo pregled odločitve odbora za konkurenco, da si izmenjuje informacije z Evropsko komisijo. To je nekaj, kar nas do neke mere skrbi, kaj te, če obstaja možnost, da se družbe pritožijo na odločitev odbora v Švici, potem bo možnost za izmenjavo informacij težja. V švicarskem parlamentu seveda ne moremo posredovati, ampak smo v urednem stiku s švicarskimi oblastmi švicarsko vlado in z organi za konkurenco, zato da jim pomagamo, kjer jim lahko, da jim razložimo, kako sistem izmenjave informacij deluje v Evropski uniji. Vsa jamstva, ki jih ponujemo za izmenjavo informacij, zato da bi pomirili švicarske poslance. Ne moremo predvideti, kaj se bo zgodilo, vendar švicarske oblasti so zelo zavezane temu sporazumu, podobno kot mi, s parlamentom razpravljajo, zato da bi jih prepričali, da je sporazum modra odločitev, zato jih poskušajo prepričati tudi, da ni potrebe potem, da bi podjetja imela možnost pritožbe. In še pri nečem jim poskušamo pomagati. V okviru EU imamo bolj razvito mrežo organov za konkurenco in si izmenjavamo informacije in tudi v naši mreži nimamo možnosti za pritožbo. Mislim, da se noben ne more pritoževati, kajti naš sistem zagotavlja vsa jamstva. Kar zadeva vprašanje, ali bo to model za prihodne sporozume, seveda ena rešitev ne ustreza vsem, ampak v trenutnem kontekstu, v globalnem gospodarstvu. Vidimo, da so kršitve konkurence prav tako na globalne ravnave in tudi združitve potekajo na mednarodni ravni. Se želimo boriti proti kartelom in naša želja je, da bi sprejemali več sporazumov druge generacije, da bi si lahko izmenjavali informacije. Kakor verjetno veste, tečejo pogajanja s Kanado o tem, da bi sprejeli sporazum druge generacije. Parlament obveščamo o tem. Trenutno razpravljamo o enem vidiku tega sporazuma, to je varstvo podatkov. Ko bomo imeli več informacij, bomo parlament obveščali naprej. Zaenkrat nimamo načrtu, da bi sprejeli sporazume druge generacije z drugimi pristojnostmi, z drugimi državami, vendar o tem bomo razmislili če se želimo pogajati o teh sporazumih, moramo imeti vzpostavljeno neke vrste zaupanje z drugimi organi za konkurenco in dejansko mora obstajati določeno število primerov, ki jih obravnavamo skupaj. Potrebujemo tudi jamstva, da pravni sistem teh držav nudi ustrezno raven zaščite za podatke in da zagotavlja možnost obrambe ki ustreza standardom Evropske unije. Šele ko bomo dobili vsa ta jamstva, bomo lahko sprožili pogajanja o teh sporazumih. Vendar šele začenjamo in to je možnost za to, da bi um, sklenili sporazume druge generacije z drugimi državami. Tukaj bom končala in bom z veseljem odgovorila na morebitno vprašanje. Hvala. Hvala, poročevalec. Hvala lepa, hvala kolegom in kolegicam za podporo in delo, hvala komisiji za odlične informacije in kakor sem dejal, upam, da je to korak naprej, to moramo podpirati. Predlagam, da se držimo časovnice, januarja pa bomo videli, kaj bo najboljša rešitev. Hvala. Hvala lepa. Slišali smo predstavitev osnutka poročila. Rok za vložitev predlogov sprememb je 5. december. 9. januarja bomo predloge sprememb obravnavali. Glasovali naj bi 20. januarja. Na drugem februarskem plenarnem zasedanju pa naj bi glasovali o tem. 15 minut prehitevamo, iščemo poročevalca za naslednjo temo, to je predlog resolucije Evropskega parlamenta in sveta v zvezi se skladi denarnega trga. Lepo bi bilo, če bi teh 15 minut lahko izkoristili za razpravo, ne pa da čakamo. Ampak morali bomo počakati. Zelo lepo bi bilo, če bi ljudje vedeli, da je dejansko časovni razpored, ki je naveden na osnutku dnevnega reda, samo informativne narave. Čaka nas torej kratek odmor. se tudi malo posvetila. Um, uh, Hvala lepa. Uspelo nam je vse priklicati v dvorano. Nekaj več časa imamo. Predlagam, da preidemo takoj na peto točko. Gre za sklade denarnega trga. Besedo predajam kar takoj poročevalcu, to je Said El Kadravi. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Kolegice in kolegi. Preden vam predstavim osnutek poročila, se mi zdi, da je dobro, da vam razložim kontekst. Mislim, da poznate bančništvo v senci, morda ste prebrali celo poročilo odbora za finančno stabilnost, eh, z novembra lani, od leta 2012 naj bi sektor bančništva v senci zrasel še več in znaj, zdaj znaša približno 51 bilijonov evrov. Gre za 117 odstotkov globalnega BDP. Na ravni G20 na ravni odbora za finančno stabilnost in na ravni Evropske unije smo opravili že veliko dela. Večkrat smo pozivali k temu, da bi pripravili uredbo za urejanje teh dejavnosti. Vedno več je pozivo k temu, da bi imeli uredbo, zato da poskrbimo, da se bodo pravila spoštovala in da ne bo prišlo do težav. Komisija je podala predlog o škratih denarnega trga, to je bilo lanskega septembra. Skladi denarnega trga so del bančništva v senci in eh, prvo izmenjavo mnen smo že imeli o tem. Mislim, da je predlog komisije dobra osnova za nadaljne delo. Vseeno pa moramo upoštevati sklepe, ki smo jih dosegli in sprejeli lani v zvezi z bančništvom v senci. To vsebuje nekaj predlogov, ki smo jih eh, sprejeli tudi mi. Moje poročilo torej. Skladi denarnega trga so lahko pomemben vir kratkoročnega financiranja. To velja za vlade in tudi za podjetja. Ne želimo nehati izvajati te instrumente. Ne, želimo le, da bi ta okvir bil pregleden. Komisija ločuje med tako imenovanimi CNAV instrumenti, to so skladi denarnega trga s konstantno neto vrednostjo. Vrednost je torej 1 evro in 1 dolar. Ločuje torej med temi CNAV in VNAV instrumenti. To so skladi denarnega trga z variabilno neto vrednostjo. Torej, za CNAF lahko vidimo, da obstajajo težave z preglednostjo in tukaj komisija predlaga kapitalski blažilnik v višini 3 odstotkov. Želijo pa, da bi jim dali na voljo 3 leta, da se ta blažilnik uvede. Sam pa menim, da bi ta blažilnik morali uvesti takoj, kajti če je res, da je ta blažilnik potreben za to, da preprečimo navale na banke, potem moramo biti seveda na to pripravljeni in to čim prej. Moj predlog je, da na dolgi rok in tukaj govorim o petletnem obdobju, cenav instrumente odpravimo mislim, da bi morali zahtevati, da vsi preidejo na VNAV instrumente. To so skladi denarnega trga z variabilno neto vrednostjo sredstev. Tega si nisem izmislil kar sam, ampak to predlaga veliko guvernerjev centralnih bank in drugi pomembni finančniki. Mario Draghi je tukaj govoril specifično o tem premiku. poročilo ECB iz leta 2013 in tudi Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev IOSCO je to zahtevalo. Tudi FSB ali odbor za finančno stabilnost je to zahteval. Veliko je tudi držav oziroma držav članic, ki si želijo, da odpravimo instrumente CNAV. Zato sem to vključil v poročilo da bi do prehoda prišlo najkasneje v petih letih. Prednost vsega tega je, da ima sektor potem nekaj časa, da vse skupaj organizira. Stranke in morebitni vlagatelji bodo imeli dovolj časa, da iščejo morebitne alternativne in varne vire financiranja. Kar zadeva bonitetne ocene, to je druga zadeva, ki sem jo obravnaval v predlogu komisije. Zelo pomembno je, da se ustrezno oceni tveganje skladov denarnega trga. V zadnjih letih smo v zakonodajo v zvezi z bonitetnimi agencijami uvedli veliko sprememb. Poskrbeti smo želeli, da so te agencije odvisne. V predlogu komisije sta dva predloga, ki zadevata bonitetne ocene. Prvič, skladi denarnega trga ne morejo zahtevati, da se izvede bonitetna ocena njihovega delovanja. Sam menim, da to nima smisla, kajte za majhne vlagatelje bi lahko bilo smiselno imeti takšno oceno. Smiselno bi bilo, da se izvede ocena. Informacij bi lahko dobili več, zato ne vem točno, kam cilje komisije s tem predlogom vendar skladi denarnega trga bi morali sami poskrbeti za to, da se njihovi izdelki ocenjujejo na bolj neodvisen način. Mislim, da je komisija to dobro rešila. Gre za zamisel, da je treba razviti lasno znanje in lasne zmogljivosti. To podpiram, ampak mislim, da se komisija spušča preveč v podrobnosti, ko meni, da mora vsak sklad denarnega trga razviti šest različnih ocen. Sklad denarnega trga bi moral imeti možnost, da na osnovi nekih smernic sam pripravi oceno in ta ocena se potem predloži regulatorju. To moramo še preučiti. Poleg tega menim tudi naslednje. Vlaganje v sklad denarnega trga je v določenih pogojih omejeno, ampak vseeno lahko povzroča težave. Skladi denarnega trga, še posebej v zvezi z majhnimi podjetji ali majhnimi vlagatelji, lahko predstavljajo možnost za porazdelitev tveganja. Namesto, da se vlaga samo v en sklad, obstaja možnost, da se vlaga v več skladov in to možnost bi po mojem morali ohraniti. Skladi denarnega trga delujejo pod okvirom UCIC ali AMF v enem od teh dveh okvirov. Mislim, da je zakonodaja tukaj preveč podana od zgoraj na vzdolj. V luči preglednosti bi po mojem mnenju morali poskrbeti, da ta tretja država ni davčna oaza v skladu z definicijami, kot smo jih sprejeli v zvezi s tveganjem kapitalom lani. Prav tako bi morali imeti pravila v zvezi z plačili za te upravljalce skladov denarnega trga. Upoštevati bi morali tudi mnenja gospoda Gigolda. Dober nadzor je seveda zelo pomemben pri izvajanju direktive. Mislim, da nas čaka še nekaj prilagoditev tukaj. Največji skladi včasih upravljajo za več kot desetimi milijardami evrov. Mislim, da bi bilo dobro, če bi razmislili o tem, da s temi skladi upravljamo na ravni EU. Zanima me, kaj bodo kolegice in kolegi menili o tem. Rok za vložitev predlogov sprememb je naslednji teden. Na to bomo imeli še en mesec časa za razprave. Februarja pa bi lahko o tem glasovali. Na to bomo imeli nekaj mesecev časa za nadaljno delo. Če bo obstajala možnost, bi lahko poskusili doseči sporozum z svetom. Grško predsedstvo je dejalo, da si želijo zaključiti delo na tem doseju. Če se bo to izšlo, bi bilo dobro, da zaključimo do konca parlamentarnega mandata. Videli pa bomo, če se bo to zgodilo. Hvala. Jean-Paul Gozes, za ELS. Merci, madame la présidente. Hvala, predsednica. Najprej bi se rad iskreno zahvalil poročevalcu za to delo pri vseh pripravah. Glede vseh predlaganih možnosti, ki jih imamo tu v razpravi za razmislek, najprej najbolj delikatno so te različne vrste valut, ki so spremenljive ali bolj stalne. Tu imamo bolj radikalne predloge in sicer, da bi progresivno črtali sklade z vrednostjo in to je povezano s priporočili različnih organov, katere poročevalec omenja. Seveda poznam težave pri tej izbiri, kajti nasplošno imamo 50 odstotkov skladov te vrste in 50 odstotkov skladov druge vrste in potem je, imamo tu enakopravno vrednost. Ampak vseeno obstajajo tveganja tudi tu. Pri skladih stalne vrednosti, to so realna tveganja. Stališče poročevalca je razumno in delati moramo na tem. Glede preostalega pa vidimo temeljno vprašanje in sicer kako ohraniti to, da bi monetarni skladi sodelovali pri financiranju realne ekonomije. Tu bi rad spomnil, da bi bilo protislovno ali paradoksno, da bi imeli nekaj pravil, ko gre za vrednost, ki je stalna pri teh skladih, če imamo spremljive sklade, sklade s spremljivo vrednostjo. In zato smo ponovno oblikovali to ravnovesje, usklajenost. Podnebi povedal na kratko nekaj tudi o listinjanju. Vem, da so imeli nekateri slabe izkušnje z hipotekami in listinjanje je za njih nekaj, pri čemer bi morali biti zelo previdni. Ampak mislim, da moramo objektivno ugotoviti, da list, listinjenje ni bilo dobro pravno v ZDA, v Evropi pa smo imeli pravo evropsko listinjenje. Malo težav je bilo pri tem. In zato mislim, da bi morali paziti na to, da se ne bi prikrajšali za ta zelo pomemben instrument, ko gre za ponovno financiranje gospodarstva. Glede ocen pa se strinjam s poročevalcem. Tu smo imeli nesoglasje potem, ko smo uredili bonitetne agencije s tremi uredbami. Zato, da bi bile bolj profesionalne, zato, da bi olajšali nadzor nad agencijami v Evropski uniji in potem bi bilo paradoksno, da bi preprečili bonitetne ocene ali to možnost in da bi imeli na nek način anonimne ocenjevalce, ki bi dajali zvezdice ali kaj drugega, ne da bi spoštovali pravil iz tega parlamenta. kajti treba izboljšati stvari v bonitetnih agencijah na nek način. Toliko, to sem želel povdariti, reči moram, da moramo razširiti področje upravičnih dejavnosti, prav tako potrebujemo diversifikacijo za to, da bo ta instrument skladu denarnega trga deloval učinkovito tako, kot mora delovati. Tako kot poročevalec menim, da moramo hitro delati tu, zato da bomo zaključili delo pred koncem tega mandata. Hvala. Um, Wolf Klint se je opravičil, ampak Neil Storvalds pa bo spregovoril njegovem imenu. Prosim. Hvala, predsedujoča. Pri tem predlogu bom tu na mesto Wolfa Klinca, drugič pa na mesto Ule Šmita ponedeljek zjutraj v Bruslju. Dobro. Najprej se Klinc opravičuje, ker ne more sodelovati pri razpravi, meni, da je glavni cilj novih pravil večletnega finančnega okvira ta, da bi spodbudili stabilnost in likvidnost. Treba je izvajati ukrepe, da bi zmanjšali tveganja in zato, da bi poudarili prednosti. To lahko storimo z naslednjimi ukrepi. Najprej lahko imamo minimalne ravni dnevnih likvidnostnih premoženj, ki jih moramo imeti. Potem bi morali prilagoditi holding glede na trg, glede na vlagatelje. Komisija je že podala dobro izhodišče za nadaljno razpravo na bančnih razpravah v senci. Gospod Klinci je pa udaril te minimalne zahteve. Drugo, treba je okrepiti kakovost aktive. Pri MFF-u potrebujemo likvidnostne pristojbine, če imamo veliko stresa na finančnih trgih, kajti pri MFF-u imamo lahko zelo velike količine poplačil. Potem imamo lahko tudi mehanizem gatinga, zato da bi lahko začasno prekinili poplačila pri skladih. Josko pozarja na pravilne varovalke, ki jih potrebujemo pri MFF-u, zato da bi se lahko soočili s poplačili. Gospod Klinc se ne strinja s poročovalcem, ne potrebujemo strikne konvergence. Potem gospod Klinc pozdravlja poročevalca, potrebujemo bolj stroškovno učinkovita pogojevanja pri monetarni politiki, potem gre tu za mehansko zanašanje na zunanje bonitetne ocene, to je treba zmanjšati, vsak MFF mora določiti pravilne mehanizme za notranje oceno tvegan, zunanje bonitetne ocene, mora sebovati več elementov. In to morajo seveda upravitelji poštevati pri ocenjevanju kakovosti posamičnih instrumentov. MFF mora določiti nekatere politike in postoke, zato da bi bolje razumeli vlagatelje zlasti njihove potrebe po kapitalu, kot tudi izogibanja tveganju. Potem imamo pravila diversifikacije, to je pomembno urodje, da bi se izognili koncentraciji tveganj. Potem se gospod Klint strinja s poročevalcem, ne smemo imeti zunanjih podpor pri nobenih državnih, lokalnih, regionalnih organih. Vsašno sponzorstvo moramo previdno oceniti, ESMA pa naj bi oblikovala smirnice o tem. Gospod Klinc bo seveda še naprej nadaljeval s konstruktivnim delom, s poročevalcem in z drugimi poročevalci v Senci. Da sem Deutsch. Ne vem, ali lahko to povem tako v nemščini, um, kot bi povedal gospod Klinc, ampak uh, govor je bil že napisan v angliščini. <laughs> Dobro, hvala lepa. Sedaj pa za zelene. Gospod Lambert, ja v tem primeru bom govoril v lasnem imenu, tako da bom precej razumen, razen če nisem ločena osebnost, kar bi lahko težilo to delo, ampak mislim, da sem lahko dosleden z Michaelom. Kako? A res? Katera plat moje osebnosti vam je bolj všeč, mogoče bi se moralo pogovoriti o tem. No dobro. Čutek imamo, da je to velika koalicija, če sem prav razumel Žampola, se strinja s tem, kar je predlagal Said, tako da predlagam, da se pridružimo te veliki koaliciji. Vsi se predvsej strinjamo, smernicami poročevalca glede te ideje progresivnega phasing outa skladu denarnega trga stalno vrednostjo, potem tudi glede tega vprašanja skladov v davčnih oazih, oazah, to vas ne bo presenetilo. Potem odkup, to je treba ometi na OTC izvedene finančne instrumente. Potem vloga ESME. Osredotočil se bom na točke, kjer bi radi prispevali priporočilo. Ja, če bomo šli v te smeri, te ideje, da imajo skladi denarnega trga stalno vrednostjo omejeno dobo, da bojo izginili, potem moramo preučiti, če moramo podaljšati te sklade. Pravzaprav menimo, da ti skladi delujejo kot napol banke in eh, tu imajo tudi ban, specifično bančno licenco. Tu je treba spoštovati vse obveznosti, ki so povezane s tem. To ne bi postopno odpravljali, ampak tu je treba preučiti hitrost, kako hitro bo potekalo postopno odpravljanje. Tu ne bi imeli obdobje postopnega odpravljanja za te sklade. Če imamo kratko tranzitno obdobje, potem ne bomo imeli dodatnih ovir. Ampak, če bomo imeli daljše prehodno obdobje, potem potrebujemo precej zavezujoča pravila, zato da bi se izognili tveganjem na tem področju. Prav tako menimo, da bi morali imeti dodatne načela, ko gre za vračanje plačil v denarni sklad, potem še nekaj, kar ni bilo dodelano poročilo in sicer recovery plan ali pa oživitev vsega, kako zagotoviti reševanje tega sklada, če imamo individualne težave ali pa sistemične težave. Seveda se strinjam s tem, kar je rekel Jean-Paul glede bonitetnih agencij, ampak tu se zastavlja vprašanje o preglednosti informacij pri denarnih skladih, ki se komercializirajo ali tržijo. In tu imamo vlogo ESME, Esma lahko odigra svojo vlogo. Sporedno s tem, kar je bilo upravljeno v ZDA. Kaj še reči? Ja, tu imamo to idejo, da bi imeli tudi likvidnost, kot je rekel Jean-Paul, da bi s tem zagotovili varnost, da bi imeli dober kompromis med varnostjo in učinkovitostjo teh denarnih skladov. Tako, toliko nekaj pripomb z moje strani. Mislim, da bi lahko hitro dosegli dogovore pri tem bestilu. In to je mogoče prvi korak pri tem vprašanju bančništva v senci. Mislim, da je lahko to dober signal. To bi lahko posredovali iz te skupščine pri preučevanju v prihodnosti. Dobro, sedaj prehitevamo stvari. Sedaj ste vi na vrsti. Hvala. Ko sem delal v akademskem svetu, sem ugotovil, kako pomemben je čas za prispevke odboru. No, opravičujem se, ker sem tu pravočasno ali zamujam, kakorkoli že, ampak žal mi je, če ste nekatere stvari že obravnavali ali pa niste, ampak nekaj bi povedal zelo nakratko, enostavno. Všeč nam je to, da poročevalec meni, da bi morali MFF povezati z izvedenimi finančnimi instrumenti, zato da bi imeli širši portfelj pri diversifikaciji. MFF-i bi lahko vlagali v druge MFF-e, v delnice. Potem črtanje prepovedi bonitetnih agencij, s tem se ne strinjamo ravno, kot sem povedal pri zadnji zmenjavi mnen. Sinofi so tu bolj ranljivi. Pri zadnji zmenjavi mnen sem omenil nekaj primerov glede vinavov. To so tudi precej občutljivi skladi in včasih to kar zanemarjamo v tej razpravi. Potem pa tudi to, da nimamo le triodstotnega vlažilnika, ampak da imamo popolno prepoved. Vinafi pa naj bi obveljali po petih letih. To me tudi skrbi, kot veste. Potem omejena raba amortizacije pri kratkoročnem premoženju. Običajno imamo kratkoročno tudi amortizacijo, mogoče imamo 90 dni ampak eh, lahko pa imamo popolne prepovede amortizacije. Ne vem, podpiramo strože pogoje za to, da bodo ti skladi manj tvegani, bolj pregledni. Vsi so, med drugim gre tudi za idejo o diversifikaciji, koncentraciji stvari. Recimo, da imamo nova pravila glede strank, da imamo prepoved zunanje podpore, imamo pravila glede preglednosti. Veseli smo, ker je poročalec črtal prepoved o zunanjih bonitetnih agencijah. Vlagatelji bodo imeli več informacij glede skladov denarnega trga, tako da se bodo lahko bolje odločali, ampak menimo, da gre poročevalec predaleč v predlogu. Ni podpore pri triodstotnem blažilniku kapitala, to ne bi bilo obvezujočo zlasti za banke in sinafe v petih letih. Sinafi se ne bodo spremenili v vinafe. In to nas nekoliko skrbi, če kdo meni, da se bomo kar spremenili, da bomo šli z sinafe v vinafe. Zlasti glede na obravnavo pri računovodstvu, tisti, ki poznamo različne obravnave področju računovodstva. Potem pa še moralno tveganje tu. Kam gre ta denar? Pravzaprav se lahko vprašamo. Iz Sinafo bo kapital otekal, potem bomo imeli koncentracijo v obstoječem bančnem sektorju ali pa druge in imeti pa bi morali diversifikacijo, ne koncentracije tvegan. Nekateri lahko to pravičijo z tveganjem, ampak časi bomo potem s tem tudi povečali tveganje in tudi druga moralna vprašanja. Tu se bom ustavil. Hvala lepa. Kdo izguje? Ne, ne vidim vas v tej dvorani. Ne. Astrid, prosim. We, uh... Ja, hvala predsedujoča. Najprej bi se opravičila poročevalcu ker sem zamudila in nisem slišala vsega, tako kot predhodni govorec, ampak sem slišala nekoliko več kot on. No, glede te teme o skladih denarnega trga. Vse to je zelo pomembna tema. Vlagan. To je pomembno za majhne vlagatelje kot za institucionalne vlagatelje. Dvoje bi omenila. Najprej moram reči, da. zunanje okolje vse precej otežuje. Glede na zakonodajo vse bolj občutljivo. Kajti tu imamo obresno miro, ki je skoraj da nična. In stvari so res zelo občutljive. Zakaj? Če upoštevamo prihodke in marže subjektov, je to na tej točki omejeno. Tako da imajo vse zakonodajne spremembe zelo velike posledice. Sklade denarnega trga zelo trpijo v tem trenutku. Če bi imeli pet ali šest odstotno mero, potem bi imeli recimo zelo veliko razliko za četrtino ali desetino. In to bi se poznalo za recimo nič cela 25 odstotkov ali nič cela 70 odstotkov In to je zelo pomembno. Mislim, da morajo evropski zakonodajalci postaviti pod vprašaj trajanje skladu denarnega trga. Mislim, da to ni namen nikogar to. Vem, da je včasih finančni industriji tako, da zakričijo, šele takrat, ko to že boli, ampak vseeno bi povdarila, da je kontekst nizke mere realen. To je realen pojav, ki bo trajal še nekaj časa. Tako da moramo biti zelo pozorni na to, da bomo delali na tem področju, kajti če bomo stvari preveč obremenili, bodo posledice zelo negativne. Potem druga pripomba. In tu bi rada omenila tudi to stalno vrednost. Evropska komisija mora spremeniti pravila na predvsej temelen način. Industrija celoti opozarja na nevarnosti. Predvsej na glas. Zaradi vsega tega smo v zelo težki situaciji in sicer se sprašujemo, kako objektivno ocenjevati tveganja, ki jih imamo zaradi teh instrumentov skladov denarnega tveg, trga za fiksno vrednostjo. Tu imamo predlog tretjih odstotkov. Komisija industrija pravi, da bi morali pri skladih imeti tudi izjemni davek, če okoliščine pač to zahtevajo. No, če sem povsem iskrena, menim, da ta zadnji mehanizem ne bi bil zelo priljubljen pri majhnih vlagateljih in zelo dobro tudi razumem te vlagatelje. Zato bi zastavila to vprašanje, zakaj v teh pogojih ne bi šli v takšni smeri, da bi sklade stalno vrednostjo namenili za institucionalne akterje, ki imajo veliko prednosti zaradi takšnih tveganih instrumentov. Če pa imamo majhne vlagatelje, pa bi ti vlagali v sklade denarnega trga s premljivo vrednostjo. Zelo vesela bi bila, če bi komisija skupaj s poročevalcem in poročevalci v senci lahko odgovorila na to vprašanje. Mogoče bi lahko rešili del težav na tak način. Tako, to so moje pripombe, to so moje vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Na seznamu je tudi gej Mitchell Gay. Hvala, predsednica. Omenil bi pomembne oziroma podobne pomisleke. Nisem slišal sogovorcev, ker sem pravkar prišel neposredno iz letališča, ampak sem zaskrbljen zaradi teh določ za Sinafe. V predlogu komisije jih vidim tudi v snutku poročila poročevalca se to omenja. 400 milijard evrov naj bi imeli v Sinafu pri skladih denarnega trga. To je velik vir likvidnosti za banke, pa tudi za nebančni sektor. Če kapitalni blažilniki veljajo za Sinafe Evropski uniji, ne da bi imeli podobnih zahtev tudi v ZDA, potem se lahko skladi denarnega trga SINAF odločijo, da bodo stvari uredili na drugačen način. Potem mi povedal še nekaj, saj je dogovoril, ko sem prišel sem. Evropski odbor za sistemska tveganja v priporočilih omenja prav to. 2012 skozi ena povezavi s tem, da bi sinafe črtali, tu piše, citiram, lahko bi imeli nenaden otok iz evropskih skladov Sinafa v smeri drugih jurisdikcij ali alternativnih produktov. Posledice bi lahko pomenile, da bi imeli resne učinke na določanje cen in na razpoložljivost kratkoročnega financiranja za evropske posojilo jemalce v bankah. Konec citata. Mislim, da bi res morali razmisliti o tej točki. Mislim, da bi morali biti pozorni na to, kar pravi Evropski odbor za sistemska tveganja. Predsedujoča, jasno je, da so kapitalski blažilniki pomembni. Prepoved bi prinesla resne posledice. Ne, gre, ne le, ko gre za zaposlovanje nacionalne prihodke, ampak imamo tu tudi izgubo likvidnosti v Evropskem bančnem sistemu. Tudi to ima lahko nepredvidljive posledice. No, odbor bi prosil na razmisli o tem, da imamo tudi predloge odbora za izmenjavo vrednostnih papirjev. Tudi to se omenja v ZDA. To je alternativna rešitev, ko gre za gejce in te likvidnostne pristojbine. To je bolj smiselno, to je tudi bolj praktično in to bi pomenilo iste konkurenčne pogoje med obema jurisdikcijama mislim, da je to vredno razmisleka. Tako da se strinjam s pomisleki drugih kolegov, ki so omenjali te točke. Mislim, da moramo res razmisliti o tem, preden bomo šli naprej. To bi lahko povzročilo veliko nepredvidljivih posledic in to lahko rošujemo tudi na drugačne načine. Hvala, predsedujoča. Hvala lepa. Se oglaša še kdo? ki se želi oglasiti. Še kdo? Tudi jaz sem na seznamu govorcev. Pravzaprav bi vse povabila naj si pogledajo spletno stran odbora Ekon, tu imamo dva govora, tudi sama sem to preučila, najprej glede konference KNPVP, tu gre za SINAFE, potem pa imamo še en govor, to je konferenca AFMI, ki se nanaša na listinjenje, Žan Pol je omenil to vprašanje. No, prav nenavadno se mi zdi, da bolj podpiram sinafe in manj listinjenje. Čeprav tu vidimo več dela pri zmaševanju stvari, več dela pri listinjenju, ampak previdni moramo biti glede plasti. Skladi denarnega trga, Ja, res me skrbijo te alternative, kot so to omenili nekateri govorci. Če bo šel denar v banke, potem je lahko to nekaj slabega, ker se lahko še bolj zanašamo na banke ali pa imamo manj regulirane produkte, kar pomeni, da imamo nenehno igro mačke in miši. Ali pa to lahko pomeni, da to zapusti Evropsko unijo. Zlasti recimo, če pogledamo tiste vlagatelje pri skladi denarnega trga, kot so recimo velike korporacije ali velike banke, ki to uporabljajo za to, da prečistijo svoj denar. Seveda želijo omakniti denar, istočasno pa želijo, da bi to šlo v druge jurisdikcije, ampak ne smemo pozabiti na to, da imamo tudi hospice in druga, druge dobodelne organizacije, to so vlagatelji, ki so dobri vlagatelji in želijo produkte Sinafa in ti se ne bodo odločili za Vinafe. In to so vlagatelji, ki bodo ostali na suhom, ker se bodo odločili za bolj tvegane produkte, večji vlagatelji pa bodo poiskali druge rešitve. Mislim, da se ni treba pogovarjati o petletni zadevi, če imamo tri odstotne kapitalske blažilnike, to ne bo trajalo dve leti ti vlagatelji, ki sem jih pravkar omenjala, se bodo znašli v težki situaciji. Sem tistem taboru, ki pravi, da moramo preučiti pristojbine odkupa, prepreke, izboljšati moramo preglednost, zahteve glede likvidnosti. Seveda to težko, ko imamo centralne banke in regulatorje, ki pravijo, tega se kar znebimo. Ampak zanima me, ali preučujejo sinov plus. Sinov plus vsega vse te druge zahteve in to je nekaj, kar bi, morali, kar bi morali jemati zelo resno, tako da ne bomo povzročili škode. Mislim, da to ni dobro predelano in kot sem rekla v vodoma, se mi zdi predvsej presenetljivo, da se lahko Evropski uniji obračamo in kar nekrat rečemo, da imamo radi lesnine in istočasno pa pravimo, da želimo prepovedati sinafe. Ja, tveganja obstajajo pri obeh, oboje moramo nadzorovati. Tako da prosim poročevalca naj zelo previdno razmisli o nekaterih omejitvah, o tej ideji o prepovedi, kajti mislim, da to ni pravi način dela. No, seveda se lahko posvetujem s tem v moji skupini glede posvetovanja, no to nas ne preseneča, ampak to ni nekaj, kar bi moralo biti politično vprašanje. Potrebujemo nekaj, kar je primerno za evropske vlagatelje, za tiste, ki so ujeti. To so evropski majhni vlagatelji, ki ne morejo drugam. Pravzaprav res ne bi smeli uničiti nekaj, kar bi lahko pomenilo dobre poslovne priložnosti za Evropo. Ne smemo se najprej ustreliti v nogo namesto da bi razmislili o tem, da bi imeli najprej nekaj varnega. No, če ni drugih govorcev, komisija, želite besedo. Najprej komisija, potem pa ponovno poročevalec. Um, najlepša hvala. Želeli smo povedati, da je to zelo pomemben doseg, čim prej ga moramo sprejeti, to bi bilo dobro, zato bi lahko na ta način pokazali, da želimo sprejeti tudi zaveze v zvezi z eh, zasedanjem G20 o eh, bančništvu v senci. To je naredil že poročevalec, imel je veliko eh, posvetovanj, sodeloval je tudi s komisijo in zato se mu zahvaljujemo. Pomembno je, da imamo stroga pravila o likvidnosti. Videli smo, kaj se je zgodilo, kako je nastala kriza pravila, ki smo jih imeli, diverzifikacija 10 eh, odstotkov likvidita, eh, eh, likvidnosti, vse to so temelji tega predloga. Bonitetne agencije, res je, s tem bi predvsej izboljšali to situacijo, izboljšali bi tudi kakovost bonitetnih ocen, ki jih podajajo te agencije. Tekom ocene učinka smo ugotovili, da je situacija predvsej posebna konstantni skladi cenavi imajo bonitetno oceno trojni A. Ali trojni A ali pa ni česar. Ti skladi torej delujejo v okviru, ki je popolnoma zajamčen, kar daje takšen vtis tudi eh, investitorjem. Ugotovili smo, da je najboljša rešitev, umakniti te bonitetne ocene in se osredotočiti na tiste sklade, ki delujejo dobro in to brez bonitetnih ocen. Glede pristojbin, glede odkupov in tako dalje, glede eh, motiviranja investitorjev za odkup, tudi o tem smo razmišljali gre za možnosti, ki v Evropi že obstajajo. Zakonodaja Evropske unije že omogoča Evropskim skladom, da prekinejo eh, odkup oziroma da zahtevajo eh, plačilo penalov. To, to možno so uporabili skladi ven, v NAV tekom krize. FCC v ZDA je razmišljal o eh, dodatnem eh, vnosu tega besedila v zakonodajo, pri nas pa ta možnost že obstaja. Institucionalni vlagatelji in eh, manjši posamični vlagatelji, pogledali smo si številke, institucionalni vlagatelji predstavljajo 95 odstotkov naložb v cenave. Če bi omejili te sklade zgolj na posamične Eh, manjše vlagatelje, bi pomenilo eh, sistemsko tveganje za celoten trg. Hvala. I think I could think of a lot of replies. Mislim, da bi lahko marsikaj povedala v odziv na to, ampak čas je za poročevalca. Yes, the... Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala vsem kolegom in kolegicam, ki so, si, ki so se oglasili. prosil sem za priloge sprememb in mislim, da bomo lahko na osnovi teh delali naprej. Moje namen je še vedno, da začnemo čim prej in da čim prej pridemo tudi do dogovora, če bo to seveda mogoče. Mislim, da je ključnega pomena pri tej razpravi vprašanje cenavov. Ali jih bomo ohranili ali jih bomo prepovedali, če jih bomo ohranili pod kakšnimi pogoji, sam sem svoje mnenje že podal. Sem za to, da dogročno gledano prepovemo cenave. Vlogatelji bi se lahko poslužili eh, venavov oziroma drugih alternativ. To bo seveda veljalo zgolj za eno skupino vlagateljev. Na to imamo tukaj še druge možnosti zakladne menice in podobno. Alternative obstajajo. Bojazni, da bi naj ta kapital zbežal iz Evrope, so utemeljene le deloma. Zakonodaja je zapisana tako, da menedžeri, ki delujejo v Evropski uniji in njihovi uh, kupci padajo v okvir te zakonodaje. V ZDA sočasno z nami uh, razpravljajo o teh zadevah in eh, razprava še vedno teče. Ampak tudi na drugi strani luže imamo ljudi, ki si želijo videti eh, prepoved cenavo. Razlikujejo med cenavi, ki investirajo zgolj v vladni dolg, ti naj bi še naprej delovali, in cenavi, ki eh, investirajo drugot in ti naj bi izginili tako da tudi drugot po svetu se pogovarjajo o tem, nismo popolnoma sami. Še enkrat bi rad ponovil, da veliko organizacij na mednarodni ravni, OSKO, eh, Evropska centralna banka in druge organizacije, vse te organizacije so že podale svoja mnenja na to temo in mislim, da bi morali ta mnenja upoštevati, ko pripravljamo zakonodajo. Glede drugih vprašanj pa bi povedal takole gospod Goze, Gozes. Res je, pogledati si moramo tudi pravila o likvidnosti. Zagotoviti moramo pravo ravnotežje med varnostjo in vrednostjo za realno gospodarstvo. Strinjam se z vami in o tem se moramo pogovarjati. Razprava bo potekala, ko bomo govorili o predlogi spremembe. Hvala. Hvala. Sedaj smo imeli prvo izmenjavo mnen o osnutku razpravljamo ravno danes, 2. decembra. Rok za uložitev eh, predloga sprememb je 5 popovdan 10. decembra. Eh, razpravljali bomo o njih 20. Eh, decembra, na to pa 20. januarja, na to pa še 12. februarja, tako da bomo morda lahko marca obravnavali vse skupaj na predanem zasedanju. No, ne bo mogoče s to temo upraviti na trialogu, eh, razen če bomo iz sveta dobili podobne dokumente in komisija je vedela, da se bo to zgodilo, če ne bodo pripravili dokumentov pred septembrom. Vedno želimo, da bi dobili te stvari prej, ampak po pravici povedano, imam dovolj tega, da komisija pravi, da moramo delati eh, hitro, na to pa nam ne dovoli dovolj časa, ne dovoli nam dovoljšne mere eh, preglednosti. Delali bomo hitro, delali bomo eh, zauzeto, ampak ne moremo prihiteti sami sebe. Sedaj pa naslednja točka na njenem redu številka 6. Hans Petra Martina še ni z nami, tako da bomo morali počakati nekaj minut. Poskušali bomo zbrati poročevalce v senci in poročevalca za obravnav naslednje točke. Gracias. Oui, je voulais juste poser. Jean-Paul, isolez. Gospa predsednica, želel sem zastaviti vprašanje, ali bo glasovanje še vedno potekalo ob petih. Nekateri namreč ne vedo, če bo glasovanje potekalo ob petih ali ne. Nismo prepričani da držali se bomo indikativnega dnevnega reda pri glasovanju. Vemo, da si politične skupine prizadevajo zbrati vse za peto uro. Če pa bomo imeli veliko časa še na voljo pred glasovanjem, bi lahko govorili o naslednjem poročilu o a, eh, povečanju skladnosti zakonodaje EU na področju finančnih storitev. To zadeva a, eh, predsedstvo in koordinatorje morda bomo obravnavali to točko pred glasovanjem. Thank ja, you. Ja.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

jean paul jean paul ne ni nam uspelo priti v stik z alfredom a, a pri, pride ali boš govoril v njegovem imenu ne vem ne vem Ampak, če je treba, se bom oglasil, eh, dejal bom, da čestitam poročevalcu za odlično upravljeno delo oziroma poročevalki za odlično upravljeno delo in to je to. gospa predsednica pravijo da bo gospod eh, berton zamenjal gospoda paloneja gospod je tukaj če se ne motim a je tukaj pride prihaja prihaja zamenjal bo gospoda eh, ki bi moral govoriti drugače bom pa govoril jaz v njihovem imenu. Um, na nas pritiskajo z vseh strani ljudje morajo na druga zasedanja drugih odborov tako da predlagam da nadaljujemo šesto točko na njenem redu če bomo morali hitro preskočiti na katerega od eh, poročevalcev v senci bomo pač to storili ali pa bo vskočil Jean-Paul kot ponavadi. Gre za statistične podatke v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami. Glede podelitve delegiranih in izvedbenih pooblastil komisiji za sprejemanje nekaterih ukrepov. Besedo bom predala poročevalcu Hans Petru Martino. Izvoli. Much, uh, Najlepša hvala za besedo, gospa predsednica. Predvsej kratek sem lahko, kar velja vedno, ko Eh, lahko opravim kaj dela za ta odbor, dela, ki mi je všeč. Bom nadaljeval v nemščini, da bo šlo še hitreje. To je tehnična zadeva, to veste vsi, ki ste pri tem sodelovali. Gre predvsem zato, da se je lepo zahvaliti poročevalcem v senci, ki so z mano dobro sodelovali. Ni bilo preprosto prišli do, priti do rezultata, ki smo ga želeli doseči, kaj te izhodišča so bila zelo različna, socialisti in eh, Evropska ljudska stranka ter Alde in sam smo imeli različna izhodišča, veliko krat smo sedli skupaj glasovalni seznam, ki je sedaj pred vami, prav tako kaže, da je bilo veliko kompromisnih predlogov sprememb z različnimi rešitvami. Presenečen sem bil, ko je del socialistov rekel, da če ne bo dostopa do vsaj dela podatkov davčnih oblasti, se bodo potem vzdržali. pozivam vas, da moramo poskrbeti, da bo tukaj 26 poslancev, ko bomo glasovali, drugače ne vem, kaj se bo zgodilo. Uh, glasovali naj bi sicer ob petih, morda pa imamo sedaj možnost, da spregovorimo o tem, da bo potem zadeva nekoliko bolj jasna. Vsekakor pa hvala lepa za konstruktivno sodelovanje. Um, uh, to je bilo res kratko in jedrnato. Žonpol bi se rad oglasil sedaj ali pa bi raje počakal, da vidimo, če bo kdo drug uspel prispeti na odbor. Gospa predsednica, če našega kolega ni, lahko eh, poročevalcu zgolj izrečem zahvalo za opravljeno delo. Čakamo na pogajanja o kompromisnih predlogih naša skupina bo glasovala v tej smeri. Hvala. Oh, no, Mislila sem, da z nami ni nikoga drugega, ampak z nami je še nekdo, ki bo eh, odigral Olija Šmita. Nils, izvoli. Hvala, gospod predsednik, da se bom potrudil po svojih najboljših močeh. Ampak ne povejte mu. da ga ne bo sram. Najprej bi se rad zahvalil Hans-Petru Martinu in drugim poročevalcem v Senci za odlično upravljeno delo, za pripravljenost, za sodelovanje. Kolega je vesel, da, smo, da ste pripravili dobre kompromise. To poročilo ne vključuje nepotrebnega upravnega bremena za podjetja, kljub temu, da se nanašajo na statistiko. Takšno upravno breme za podjetja, še posebej MSP, -je, je lahko škodljivo za gospodarsko rast in eh, izhod iz krize. Kolega je vesel tudi, da ste se strinjali glede večine vprašanj. Glede izmenjave zaupnih podatkov pa je še nekaj nestrinjanja. Zaupnost pri statistiki je temeljno načelo v evropski statistiki, to je treba spoštovati, to najdemo tudi v uredbi 223 o prenosu eh, zaupnih podatkov in zaupnosti pri statičnih podat podatkih. Če uporabniki in podjetja ne morejo eh, zaupati v zaupnost statističnega sistema, potem to lahko eh, škodi njihovi pripravljenosti podajanja teh informacij. V skupini ALDE eh, bi radi videli tudi mnenje oziroma priporočilo Evropskega nadzornika za eh, varovanje podatkov, preden bi razmislili o razširitvi področja, področja uporabe. Eh, prosili smo za ročeno glasovanje pri kompromisu B, prosimo za to, da glasujete proti delu B. Izmenjava zaupnih podatkov za namene statistike bi morala biti sicer potrebna, ampak prostovoljna v obdobju petih let po začetku veljave oziroma po eh, tem, ko je bila eh, uredba objavljena. Potem lahko razširimo eh, obdobje izmenjave zaupnih podatkov. Vedno smo eh, veseli, ko se lahko strinjamo o takšnih stvarih. Kolega prosi, da glasujete za predlog sprejembe 19 o enotnem eh, poročanju. Danes podatke o transakcijah zbirajo tako uvozniki kot tudi izvozniki. Da bi zmanjšali upravno breme, bi moral podatke zbirati zgolj izvoznik. To bi morali začeti izvajati, takoj ko bomo lahko zagotovili kakovost takšnih podatkov in kakovost takšnega sistema. In sedaj še v materinščini hvala. Um, um. Najlepša hvala. Mislim, da lahko besedo predam skupini ELS, gospod Bosos. Izvolite. In parlo a nome anche dell'onorevole Palmone. Che per... Govorim v imenu gospoda Paloneja, ki sledi tej temi v imenu skupine ELS. Zahvaljujem se gospodu Martinu in vsem poročevalcem v senci za opravljeno delo. To poročilo je tehnične narave, izjemno tehnično je, tako da se nekih političnih vprašanj nismo lotevali. Gre za statistične podatke v zvezi z blagovno menjavo. Temu sistemu dajemo nov uh, kontekst v okviru Lizbonske pogodbe. Uh, Gre za podeljevanje delegiranih in izvedbenih pooblastil, pa tudi za prenovo statističnega sistema v zvezi z blagovno menjavo na osnovi piramidne strukture. Ta struktura bo zamenjala trenutni odbor Interstat. Predlog komisije je dober, želeli pa smo ga izboljšati. S pomočjo naših predlogov spremembe smo želeli podariti dejstvo, da bi morali ti delegirani akti biti ustrezno pripravljeni, da ne bi pripeljali do večjih stroškov, do večjega upravnega bremena za podjetja in nacionalne oblasti. Naši predlogi eh, se nanašajo na izboljšave besedila mm, v drugih točkah. Želeli smo eh, ponuditi boljšo definicijo statistične vrednosti, zagotoviti usklajena pravila za izmenjavo podatkov med različnimi akterji. Vse to smo naredili zato, da bi izboljšali kakovost evropske statistike o, eh, za blagovno menjavo. Hvala vsem drugim, ki ste izboljšali to besedilo s pomočjo vaših predlogov spremem. Imamo še odprto vprašanje zaupnih podatkov. Gre za eh, novo točko v sklopu revizije zakonodajnega akta. Smo sicer za to, moramo biti pa izjemno previdni. Takšna izmenjava podatkov mora biti pripravljena v eh, namen statistike, zgolj statistike, če obstaja potreba za kaj takšnega. Naprimer, eh, obdavčevanje, raziskave, to niso ustrezni razlogi za takšno izmenjavo podatkov, kakor pravi komisija. Mislim, da je to poročilo pravo mesto, kjer se moramo o tem odločiti. Izmenjava podatkov mora biti dejansko zaupna, tako da ne pride do eh, prenosa teh podatkov kakšni drugi mednarodni eh, organizacije, kakšnemu drugemu akterju. Strinjam se s kompromisnimi predlogi, pozdravljam tudi predlog gospoda Šmita, da bi bila izmenjava informacij prostovoljne narave in omejena časovno. Hvala. Ja, Sajdu imenu EKR. Najlepša hvala. Tudi sam bom kratek, rad bi se zahvalil poročevalcu za to, da je upošteval večino predlogov sprememb, ki smo jih predlagali, še posebej tiste, ki smo jih, ki smo jih eh, pripravila skupaj z Lijemom, eh, družno iz dveh političnih skupin. Želela smo zagotoviti to, da imajo akademski raziskovalci dostop do eh, podatkov, seveda pa pri tem spoštujejo zaupnost. Hvala tudi za upoštevanje tistih predlogov sprememb, ki so bili predvsej tehnične narave povezani z delegiranimi akti. Skrbi me zadnji, 45, predlog sprememb 45, ker želimo spoštovati eh, splošno uredbo o komitologiji. Poročevalci imajo svoje razloge za to, da je to zavrnil, ampak hvala za sodelovanje. Okay. Okay, I, I Hvala. Mislim, da se želi oglasiti tudi predstavnik komisije. Če ne želi nišče drug prevzeti besede, izvolite, bodite kratki, prosim. Hvala. Najlepša hvala. Komisija pozdravlja ta predlog, eh, vaš osnotek poročila. Razprave med svetom in parlamentom bodo omogočile dogovor ob prvi obravnavi. To smo prepričani. Vseeno pa bi radi povdarili, da še vedno obstaja odprto problematično vprašanje. Predlog srembe 32 in z njim povezan 33, ker gre za izmenjavo zaupnih statičnih podatkov v fiskalne namene. To je v nasprotju z določbami o zaupnosti osnovne uredbe o statistiki 223. Tudi v navskrižju eh, s katerimi koli dobrimi statističnimi praksami. Je tudi na vzkrižju s predlogom spremembe 8 poročevalca. Glede drugih predlogov sprememb upamo, da bomo lahko o njih razpravljali tekom trialogov. Upam, da bomo lahko prišli do razjasnitve teh predlogov in do dogovora. Ti se nanašajo na stroškovno učinkovitost statistike, in to bi moralo biti usklajeno z uredbo 223 ter eh, s kodeksom dobrega ravnanja. Drugič, vprašanje eh, zaupnosti, predlog sremembe številka 10. V tem primeru bi unesli eh, nekonsistentnost z obstoječo zakonodajno na tem področju zaupnost uporabniki vidijo kot dober primer dobre prakse. Tretjič, eh, procesna vprašanja delegiranja 14, 43, 45. Komisija povdarja, da ni nobenih argumentov za to, da ne bi sledili eh, dogovor in eh, medinstitucionalni sporazum upamo, da bo eh, odbor Ekon ustrezno obravnaval vse te predloge sprejem. Hvala. Da. Hvala. Se želi poročevalec ponovno oglasiti? Izvolite. Well, again, and... Hvala, kolegi in kolegice. Seveda eh, nisem presenečen glede besed komisije, zato se pogajamo. Upamo, da bomo čim prej sprejeli. Eh, dogovor. Obravnavali bomo seveda tudi vprašanja, ki ste jih ravno kaj izpostavili. Hvala. Obravnavali smo predloge sprememb. Kmalo bomo tudi glasovali ob peti uri. Upamo, da bomo lahko to točko vrstili na eh, aprilsko plenarno zasedanje. Počakati moramo še na ostale člane in članice odbora. Imamo še 15 minut tako da predlagam, da preskočimo eno točko in se lotimo mojega vprašanja na temo povečanja skladnosti zakonodaje Evropske unije na področju finančnih storitev. Gre za temo, o kateri smo zaenkrat razpravljali zgolj v okviru predsedstva. Če ne bomo imeli časa, da bi zaključili to razpravo, lahko nadaljujemo po glasovanju. Ampak mislim, da bi vseeno to eh, najboljši način dela zaenkrat. Naj vam predstavimo zadnje. Imeli smo javno posvetovanje v prvi polovici leta 2013 o različnih ukrepov za eh, krepitev skladnosti zakonodaje Evropske unije na področju finančnih storitev. Pripravili smo vprašanje na osnovi naših eh, razprav, pa tudi na osnovi eh, mnen drugih. Dobili smo eh, mnenja. 86 posameznikov in organizacij, vse te najdete na eh, spletni strani odbora. Področje uporabe posvetovanja ni eh, vključilo revizije ESE. Pripravljamo neformalno poročilo na to temo, kar pomeni, da ga ne bo obravnavalo plenarno zasedanje, vseeno pa bomo v poročilo unesli eh, nekaj sklepov, o osnutku bomo tudi glasovali, na to pa bomo morda opravili še nekaj eh, dela, ki ga bomo lahko naročili tekom nasilnega sklica parlamenta. Poročilo sem pripravila s pomočjo sekretarjata, oziroma ravno obratno. Sekretarjat je pripravil poročilo, jaz pa sem jim priskočila na pomoč na osnovi odgovorov, ki smo jih dobili, odzivov, ki smo jih dobili. Strnili smo različna vprašanja in ponudili nekatere smernice prvič vprašanje eh, neskladnosti na skrižja v zakonodaji podvajanja, zato pozivamo komisijo, da ustrezneje obravnava ocene učinka in eh, povezovanje različnih zakonodajnih aktov. Sodelujoči so izrazili zaskrbljenost eh, zaradi obravnave povezanih delov zakonodaje, naprimer uh, eh, MIFID in ND in PRIPS. Včasih bi bilo dobro, da bi o teh stvareh govorili kot o svežnju. Sodelujoči so prosili tudi za jasno časovnico za razvoj nove zakonodaje, novih zakonodajnih aktov. To bi bilo sicer zapleteno delo, vseeno pa bi s tem ponudili več gotovosti vsem uh, zadevnim deležnikom. Predlagamo, da komisija da ESI uh, eh, 12 mesecev za razvoj tehničnih standardov, številni sodelujoči pa so prosili tudi za prioritizirano obravnavo nove zakonodaje in koordinirano obravnavo s to zakonodajo povezanih aktov. Komisijo pripraviti do tega, da spreme prioritizirano časovnico, no, eh, to je zelo zahtevno delo. Mi smo to včasih naredili. Eh, včasih nam je uspelo, včasih komisija ni bila pripravljena za sodelovanje. Tretjič sodelujoči so prosili za eh, obravnavo usklajenosti ne zgolj eh, v pravnem redu Evropske unije, ampak tudi v okviru drugih zakonodaj, drugih zakonodajnih aktov. Naslednji sklic parlamenta bi moral o tem govoriti in morda bi lahko, to je eden od načinov, obravnaval dejavnosti komisije vizavi tretjih držav. Četrtič, obstaja več, potreba po večji koordinacijo, koordinacijo, za večjo koordinacijo med službami komisije, med različnimi generalnimi direktorati. Pozivamo komisijo, da si prizadeva za to, o tem sem sama in pa tudi drugi že govorila. In to v okviru uh, imenovanja komisarjev v njihovih zaslišanjih kar se tiče našega odbora, odbora Ekon, smo že pozvali za več preglednosti v kompromisnih predlogih sprememb. Nekateri sodelujoči so prosili tudi zato, da bi imeli eh, omogočen večji dostop do poročevalcev. Vemo, da je dela veliko, da časa ni veliko in da je vse to prispevalo k zapletu, k težav, težavam in mislim, da bi morali te zadeve rešiti v prihodnosti zato da bi izboljšali nadzor parlamenta eh, glede izvrševanja zakonodaje v državah članicah, si želimo eh, rednih poročil o prenosu zakonodaje strani eh, generalnega direktorata Markt. Imeli smo že nekaj napredka, kar se tiče posamičnih zakonodajnih aktov in regulativnih tehničnih standardov, ampak moramo zagotoviti tudi, da pride do boljšega izvrševanja, boljšega izvajanja. Dobili smo tudi predloge v zvezi z enotnim mehanizmom, enotnim kodeksom za zakonodajo. Mislim, da so ti predlogi zrasli na zelniku tistih, ki si želijo eh, zakonodajnega akta eh, podobnega Dodd-Franku. Nekateri so to pozdravili, številni pa so imeli pomisleke, če je tak projekt sploh izvedljiv in kakšni bi bili stroški takšnega eh, akta, takšnega dela. Vemo, da bi bilo to zelo ambiciozno, sama imamo osebne pomisleke, nočemo se eh, z glavo zaleteti v ta negotovi zid. Glede na to, da je ravno kar začela veljati zakonodaja, ki smo jo že sprejeli, ampak morda bi lahko komisija pripravila oceno, možnosti razvoja posamičnih modelov takšne koordinacije, koordinacije zato da bi zagotovili eh, bolj informirano razpravo. Sklepoma bi rada dejala, da eh, si, eh, se veselimo vaših predlogov, upam, da bomo lahko v novem odboru začeli delati na podlagi teh predlogov v naslednjem sklicu. Upoštevati moramo dejstvo, da je bil ta sklic poseben, glede na to, koliko dela smo morali opraviti in prevzeti na svoje pleče. Ampak mislim, da se moramo tudi marsičesa naučiti, kako zagotoviti boljšo koordinacijo, naprimer. Vem, da obstaja veliko število revizijskih klauzul za obstoječe zakonodajne akte. Imamo tudi nekatere predloge na temo revizije teh aktov in to bi bilo dobrodošlo bolj natačno obravnavati. Sedaj bom besedo predala tistim, ki bi se radi oglasili. Sven Gigold se je že javil. Jean-Paul, bi ti spregovoril o imenu skupine LS? Ne, nišče drug. Prav, potem pa ti, Sven, izvoli. For... Hvala, Sharon. Hvala za oblikovanje tega poročila. dobro je, da napredujemo pri tem. Zanimivo bi bilo eh, videti, kaj se bo zgodilo, kako bomo ta rezultat uporabili, ali bomo gradili na njem ali ne. To bi bilo dobro, po mojem mnenju. Dobro bi bilo prisluhniti tudi komisiji, kakšno je njihovo mnenje. Samo obeseditev, no, po mojem mnenju je dobro sklicevati se na to posvetovanje. Ne vem pa, če bi morali mnenja deležnikov unesti v prilogo resolucije. S tem bi se pojavila tudi vprašanja sestave eh, posvetovalnega sistema. Sam bi ravnal zelo previdno pri tem, tega še nikoli v, pretek, nikoli v preteklosti nismo storili. Glede vsebine pa takole. Večinoma se strinjam z vašimi predlogi, mislim, da so zelo uporabni. Nočem se spuščati v eh, podrobnosti, ker bi to trajalo predolgo. Zanimivo pa je eh, naslednje. Dobro bi si bilo pogledati naslednje točke. Govorili ste na dolgo in počes o procesnih vprašanjih, o postopkovnih vprašanjih, o več preglednosti za eh, raven 2, pa tudi več preglednosti za nekatere eh, tretje akterje, naprimer lobije. Mislim, da bi bilo dobro razpravljati ravno o tem. Imamo zelo natančne zakonodajne akte o skoraj da o vsem. Razpravljati bi morali o tem, kako pripraviti zakonodajo na osnovi trga, če bi imeli, naprimer, eh, krepkejše sisteme odgovornosti, sisteme, ki bi zahtevali plačilo strani tistih, ki bi naredili napake, ki bi kršili sistem. Mislim, da bi morali imeti javno predstavitev, ker bi sodelovala komisija in ker bi se o tem pogovarjali tudi mi. Gre za tako kompleksne zadeve, da lahko k malu pride do zelo Eh, temeljnih dvomov o tem, kaj narediti. Nekateri akteri, ki jih eh, reguliramo, nimajo velikega kapitala, nimajo velikega, velike osnove, kapitalske osnove in morda bi morali razmisliti o sistemu urejanja tega področja, ki temelji na trgu na spodbudah in odgovornosti. Po mojem mnenju bi bila razprava na to temo zanimiva. Veselim se seveda obravnave rezultatov in eh, razvoja te teme v naslednjem sklicu. Želi še kdo spregovoriti? Nikogar ne vidim. Hvala lepa, Sven. morda bi lahko še nekoliko več govorili o prilogi. V, pre, v prilogi naj bi zapisali, odkot stvari izvirajo. Dokumentacija je na spletni strani in morda je to dovolj. Se pravi, čujem, ampak če ste tako glasni, ne morem govoriti. Če se nujno morate pogovoriti, potem predlagam, da zapustite dvorano. Vem, da smo pred glasovanjem in je to včasih nujno potrebno. Pri tem poročilu naj se ne bi spuščali v posamezna politična področja, ampak naj bi obravnavali proces. Morda bi bilo dobro, da bi vključili tudi stvari, ki smo jih mi razvili na področju preglednosti, kajti nekateri naši poročevalci so na skupno spletno stran naložili vse dokumente, ki so jih prejeli tekom svojega dela in to so lahko zelo korisni viri, ki izboljšujejo tudi preglednost. V parlamentu smo vendarle lahko inovativni na tem področju in zelo lepo bi bilo, če bi v naslednjem mandatu nekako standardizirali te postopke. Tudi kar zadeva odgovornost v zvezi s trgi. Tukaj sem sprejela enak pred, pristop kot vi. To uh, imenujem pristop hoje po jajcih. Če obstaja nevarnost, uh, da se pojavijo težave, potem tega ne storimo. To je bolj politično vprašanje kot uh, procesno vprašanje. Morda bi bilo zanimivo, če bi o tem vseeno spregovorili morda bi lahko organizirali pravo javno predstavitev na to temo, poiskati pa moramo čas, ko ga lahko izvedemo. Sedaj pa predlogi sprememb. Rok za uložitev predlogov sprememb je 16. december. Obravnavali bi jih 22. januarja, glasovali pa bi kasneje januarja. Vendar ta rok lahko nekoliko podaljšamo, zato ker je to poročilo od bar Ekon in smo mi tisti, ki odločamo o časovnici. Uredi, uredu to je to v zvezi, v zvezi s to točko, sedaj pa še sporočilo predsednice. Sporočilo predsednice smo pre preložili. Prvič mnenja v zvezi z omnibusom in lizbonizacija več direktiv in uredb. Komisija je predložila dva predloga omnibus, ki lizbonizirata veliko direktiv in uredb. Spremeni se oblika iz prejšnje oblike v delegirane ali izvedbene akte. V okviru ekona to zajema direktivo e-denar, računovodsko direktivo in več uredb o statističnih podatkih. Pri obeh teh dosjejih bo poročevalka predsednica, odbor Juri je pristojni odbor, časovnica je zelo kratka, 17. decembra naj bi o tem glasovali. Glasovanje v odboru Juri bo temeljilo na osnovi odgovorov drugih odborov, ti odgovori morajo biti podani najkasneje 12. decembra. Juri je zahteval, da se dokumenti predložijo v obliki pisma, ne pa v obliki mnenja. To bi pomenilo, da uradnega stališča odbora Ekon ni, zato ker vse o tem ne glasuje v odboru Ekon. Delegirani akti, za katere je pristojen Ekon, so pomembni, zato bomo vseeno pripravili dve formalni mnenji, samo v angliščini, zato da bo šlo hitreje. Časovnica je naslednja. Osnutek mnenja boste dobili danes, rok za uložitev predlogov sprememb je 4. december ob 5. popovdan. Zaradi nujnosti bomo predloge sprememb sprejemali samo v angleščini, 9. decembra v Strasburu pa bomo tem glasovali. Gre za medinstitucionalno vprašanje, zato sem prepričana, da mnenje ne bo problematično, če boste odkrili karkoli, kar sem zamudila oziroma spregledala, me obvestite. Kar zadeva trialoge, CSDR, kratek trialog smo imeli 28. novembra, dosegli smo nekaj napredka, pregledali smo vprašanja v zvezi z internaliziranimi poravnavami. Pot. Poleg tega smo opravljali tudi pogajanja v zvezi z bančnimi licencami, z pogajanji in tako naprej. Postopek bo potekal naprej v pisni obliki pred naslednjim trialogom 18. decembra. Kar se tega reševanja bank, deveti trialog smo imeli 27. novembra. Opravili smo veliko tehničnega dela. Sedaj lahko že računamo na zaključek dela v zvezi z tretjimi državami in nekaterimi drugimi pomembnimi vprašanji, kar zadeva vladna finančna posredovanja in tudi sklade za zajamčene vloge. Naslednji tri vloge so načrtovani za jutri, 3. decembra in tudi za 11. december, kar zadeva trialog o zlorabah trga. Tretji trialog je bil 28. novembra govorili smo o mestu jurisdikcije, o usposabljanju in o preiskovalnih orodjih. Vključevanje kazenske, kazenskega dezja, kaznivega dejanja in kar zadeva objavo sankcij, tukaj smo dosegli napredek. Delo na tehnični ravni se nadaljuje, zato da bomo uredbo uskladili z uredbo o zlorabah trga. Naslednji trialog bo 10. decembra. Sedaj pa še informacija, ki jo morate prisluhniti. V okviru člena 70 iz poslovnika se moramo še enkrat pogovoriti o spremembi direktive 2003-71 in 2009 skozi 100. 38 v zvezi z Evropskim organom za pokojnino in zdravstveno zavarovanje ter v zvezi z Karpom. To je znano tudi kot omnibus, omnibus 2. Besedo dobi Berkard Balc. Hvala lepa, gospa predsednica samo nekaj besed. Mislim, da je bilo dobro, da smo sprejeli dogovor o uredbi Omnimus 2. Omnimus 2 spreminja direktivo Solventnost 2. Peter Skinner je bil takrat poročevalec, to je bila zadnja. Eh, to je bilo upravljeno v času zadnjega mandata do 1. januarja 2016 mora direktiva začeti veljati. Mislim, da smo uvedli veliko izboljšav, veliko sprememb. Omnimus 2 je spremenjen in tudi solventnost 2 bomo sedaj okrepili. Dolgoročna jamstva so bila zadnje veliko vprašanje, ki smo ga še morali rešiti. Mislim, da smo dobili, dobili dobro rešitev, zauzemamo se za učinkovito in praktično rešitev. Svežen ukrepov bo poskrbel za to, da bo jamčenje vlog še naprej dolgoročno omogočalo dobre proizvode strankam in to tudi v tem težkem gospodarskem okolju. Zato sem prepričan, da je rešitev, ki smo jo našli, potrebna. Iz vsega srca se zahvaljujem poročevalcem v senci za njihovo podporo rečem lahko, da smo res dobro sodelovali. Solventnost 2 in s tem bom zaključil. In solventnost 2 sta zelo pomembna dela zakonodaje. Dosegli smo korak naprej, zagotovili bomo več varnosti, več jamstva za potrošnike in kar zadeva postopek naprej. Svet je, kako je napovedala predsednica, na koreperju že potrdil ta sporozum, sedaj pa moramo kot eh, parlament in svet o tem še govoriti. To bo prav gotovo trajalo nekaj časa. Zelo lepo bi bilo, če bi na februarskem plenarnem zasedanju ali morda marca glasovali. Hvala. Um, Sven, Sven, izvoli. Običajno se pri teh zadevah ne oglašam, ampak povedati želim naslednje. Nikoli še nisem doživel, da bi parlament moral tako spremeniti svoje stališče. Zadnjič smo o tem že glasovali in med tistim glasovanjem in rezultatom, ki ga imamo sedaj, zeva zelo velika razlika tudi na področju tehničnih zahtev. Razbremenili bomo zavarovalnice, še posebej na področju dolgoročnih jamstev. Čeprav smo v solventnosti dve dosegli ustrezno zakonodajno podlago. Razlika je 267 milijard evrov. Vsi, ki to podpirate, morate to upoštevati. Razlika je zelo velika in oslabili bomo jamstva za zavarovalce gospod Balc je omenil težave na trgih. Te težave so realne, ampak ukrepe, ki so bili sprejeti, ne sledijo dobremu političnemu procesu, ampak gre za skupek želja lobijev zavarovalnic. Svet je dolgo časa razpravljal o tem, niso se mogli dogovoriti o ustreznem izhodu, na koncu so se vseeno odločili, da bodo solventnost dve nekako spravili pod streho, upoštevali so želje držav članic. Evropski parlament se je moral zelo oddaliti od svojega izvirnega stališča. Z vidika varstva potrošnikov je to zelo velik problem vse zavarovalnice, ki bodo izkoristile ta olajšanja, bi po mojem mnenju morala to objaviti javno. Naslednje leto moramo poskrbeti za popolno preglednost in vsaka zavarovalnica, ki bo to izkoriščala, mora to objaviti javno in potrošniki morajo vedeti, katere zavarovalnice imajo dovolj rezerv v zvezi s tem, kar zadevajo cene na trgih in kakor bi moralo biti. Hvala. Okay, uh, now for... Hvala. Peter Skinner v imenu socialistov. No, tukaj govorimo o ponovni obravnavi v odboru in če sem dala besedo enemu poročevalcu v senci, potem besedo dobijo tudi drugi, se opravičujem. Peter. Hvala. Moram se oglasiti, zato ker so omenili moje ime v isti sapi kot milijona in milijarde. Vsi veste, da sem že od začetka zahteval pregledovanje ex post, namesto tega smo dobili pregledovanje ex ante. V zvezi s tem dokumentom smo zelo dolgo časa čakali in eh, to je popolnoma pošteno. Socialisti smo si vedno prizadevali za doseganje najvišjih standardov za potrošnike, mislim, da imamo najboljše standarde na svetu. Mislim, da smo dosegli veliko in da ni dobro, da sedaj zaničujemo delo, ki smo ga opravili, kajti zelo veliko časa smo vložili v to. Vsi veste, da so pogajanja, ki potekajo v zadnjem trenutku, najtežja. Mi pa smo dejansko dosegli rezultat. Po mojem mnenju smo torej dosegli veliko, Druga vprašanja ob teh dolgoročnih jamstvih so prav tako zelo pomembna. Izognili smo se koliziji z drugimi državami po svetu, kajti prepričali smo, da bi družbe poslovale dobro zunaj, pri nas pa ne. Pravila ekvivalence smo uspešno uveljavili, in po, pogajanja na to temo sta bila zelo uspešna in mislim, da tudi delo v prihodnosti ne bo trpelo. Mislim, da dosegamo napredek, čestitam poročevalcu in uh, poročevalcem v senci. Mislim, da smo vsi zelo konstruktivno sodelovali. Hvala. Zadnji trialog ni bil enostaven. Osem ur smo morali ustrajati pri svojem. Uspelo nam je doseči nekaj, kar so mnogi menili, da nam nikoli ne bo uspelo doseči, vendar ne samo to, dosegli smo tudi nekaj institucionalnih sprememb, ki se bodo vključile v direktivo o hipotekarnih kreditih. To bomo obravnavali na plenarnem zasedanju decembra, če se nihče drug ne javlja za besedo bomo nadaljevali. Domnevam torej, da smo zadovoljni, da lahko Omnibus 2, ko ga dokončamo, obravnavamo na drugem plenarnem zasedanju februarja in um, direktiva o hipotekarnih kreditih bo obravnavana decembra 2013. To bo seveda upoštevalo spremembe uredbe EBA ki smo jih sprejeli v okviru omnibusa. Kdo se strinja s tem? Dvignite roke. Hvala. Proti. Zeleni so proti. Hvala lepa. Lahko nadaljujemo z naslednjo točko, to je točka glasovanja, kakorkoli se pač že imenuje. Okay, are we, are we ready? Ste pripravljeni? John Paul. Ste želeli besedo? Najprej bomo imeli preizkusno glasovanje. Utaknite svoje glasovalne kartice in pritisnite na zeleni gumb. Okay, I can't see a thing. Okay. Okay, we've only got. Glasovanje bo relativno kratko. Predlagam, da začnemo. Predlog spremembe 29. Kdo je za? Proti? Vzdržane? težka dvorana je za glasovanje. Mislim, da je bilo to sprejeto. Kompromis B v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti. To bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 15 za 22 proti zavrnjeno. Ustni predlog spremembe A. Kdo je za? Proti? Se opravičujem. Ustni predlog spremembe A. Bomo glasovali elektronsko. Elektronsko. This is oral amendment A. Ustni predlog spremembe A. Ustni predlog spremembe A. Zavrnjeno. 16 za, 20 proti. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti vzdržani. Mislim, da je bilo to zavrnjeno. Zavrnjeno torej. Predlog spremembe 36 za proti vzdržani. Sprejeto 10 za proti vzdržani. Se upravičujem, prav nič ne vidim. Lepo prosim, da elektronsko preverimo 10. Bom poskušala pravilno glasovati tokrat, pravi predsednica. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 za, proti, vzdržani. Sprejeto 11 za, proti, vzdržani. Sprejeto 12 za, proti, vzdržani. Sprejeto kompromis C da za, proti, vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 41 do je za proti vzdržani. Sprejeto. 14 je za, proti vzdržani. Sprejeto. 45 je za, proti vzdržani. Sprejeto. Preverjamo elektronsko. No, that was rejected, sorry. Zavrnjeno, se upravičujem, pravi predsednica. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 15, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 2, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 16, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 3, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 17, kdo je za, proti vzdržani vzdržane. Preverili bomo 17, kajti nisem videla, kako ste glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 18. Kdo je za? Proti vzdržane. Sprejeto. 4. Za. Proti vzdržane. Sprejeto 19. Za. Proti vzdržane sprejeto, kompromis A, dve za, proti vzdržani, sprejeto, ustni predlog spremembe D, skupine socialistov, proti vzdržani, zavrnjeno, 24 dve za, proti vzdržani. Sprejeto 25 do za proti vzdržani. Sprejeto 26 je za, proti vzdržani. Sprejeto 6 je za, proti vzdržani. Sprejeto 27 je za, proti vzdržani. Sprejeto 28 je za, proti vzdržani. Sprejeto Glasujemo o besedilo z izglasovanimi spremembami. Okay, um, we need to vote on the Glasovati moramo o besedilu z izglasovanimi spremembami. Predlagam, da glasujemo kar elektronsko. That's 26 in favor. 26 za, nihče ni bil proti, 11 se jih je vzdržalo. Sedaj bomo glasovali še o zakonodajni resoluciji. Konec glasovanja, 25 za, nihče ni bil proti in eden se je vzdržal. ne moramo glasovati o odločitvi, da bi prekinili pogajanja s svetom, zato ker potrebujemo absolutno večino in mislim, da nas ni dovolj tukaj. Te odločitve ne bomo sprejeli danes, morda bi lahko o tem govorili v ponedeljek v Strasburu, če bo dovolj ljudi prisotnih. Absolutno večino potrebujemo. Absolutno večino odbora mora glasovati za. Poročevalec ni prosil za mandat. Zato glasovali ne bomo. Glasovali bomo v ponedeljek v Strasburu. Okay, and the, uh, that's the end of the committee. In to je to.